ich erkläre die am. Ähm, Sejak je bila prekinjena 10. maja, se sedaj nadaljuje. Protokol in besedila sestankov 9. in 10. maja so na voljo, ali ima kdo kakšno pripombo, se pravi, da ne, s tem je eh, protokol potrjen. Gospa Bebra de Brun mi je sporočila, da bo odšla iz parlamenta za 3. majem. Vzamemo to na znanje in v skladu z četrtim členom tretjega odstavka pravilnika ugotavljamo, da je torej od tega dneva ni več eh, članica parlamenta. Gospa Rovana Plum eh, bo 18. maja 2012 zamenjana za gospo Minodora Kliveti. Želim ji dobrodošlico in v skladu z tretjim členom drugega odstavka pravilnika ima pravico, da so deluje na sestankih.